15. do 23. Dnevni red je objavljen, na voljo je tudi na spletni strani Evropskega parlamenta. Današnja seja pa je zaključena. Najlepša hvala.